tukaj proti, kakšne ugovore. S tem je zapisnik sprejet. Kolegice in kolegi, zelo glasni eh, poboj kurdskih eh, aktivistk eh, v Parizu prejšnji teden nas je vse zelo pretresal. V imenu Evropskega parlamenta sem staršev žrtev v pismu izrazil naše eh, globoko sožalje. Eh, Eh, starše Mele Fide Dugan, njene sestre in bratje živijo v Strasburu in so danes tukaj pri nas. Pozdravljam jih v tej hiši in jim tudi izražam naše sožalje. Der Tod von Frau Dogan. Smrt gospe Dogan in drugih žrtev ne sme očitno obstaja nek eh, tehnični problem s tolmačenjem. Hvaležen bi bil, da preverite, ali obstaja kakšna težava s španskim tolmačenjem. Eh, gospa, eh, smrti teh trih eh, žena ne smejo biti nekaznovane. Mi podpiramo francoske organe v njihovi odločenosti, da storijo vse za to, da razkrijejo odgovorne in jih spravijo pred sodišče. Gospe in gospodje iz družine Dogan, vem, kako je to težko za vas. Tu v Strasburu ste naši sosedje in mi bi vam radi povedali, da delimo z vami vašo bolečino. Gospe in gospodje, eh, prestojni italijanski organi so mi sporočili, da je gospod Rosario Kročeta z 17. Eh, decembrom 2012 postal predsednik regije Sicilija in da ga nadomešča gospa Francesca Baraču.